Hvala. Gospe in gospodje, s tem smo končali razpravo o tej točki. Prehajamo na naslednjo točko in sicer izjava podpredsednice in komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z razmerami v Siriji. Gospod Mavrojanis bo spregovoril v imenu Visoke predstavnice. Izvolite gospod predsedujoči poslanke poslanci evropskega parlamenta z velikim veseljem vam bom predstavil stališča evropske unije in nedavne dejavnosti visoke predstavnice in podpredsednice komisije Catherine Ashton. Stanje v Siriji je še nadalje zelo zaskrbljujoče nasilje se je še povečalo, število žrtev je doseglo neverjetne višine. In tudi možnost državljanske vojne je vedno očitnejša, vedno več je signalov, ki kažejo na zaostrovanje spopadov. Tudi humanitarna pomoč je nezadostna. Res pa je, da bodo vsi nepremišljeni ukrepi lahko imeli resne posledice ne le za prebivalce Sirije, temveč tudi za razvoj dogodkov nasploh. Zaradi tega moramo pospešiti naša prizadevanja za zaključek nasilja in omogočiti prehodno obdobje na podlagi miroljubnih dogovorov, ki naj ga vodijo Sirici sami. Trenutno potekajo zelo številna prizadevanja za skupen mednarodni odziv na sirijske spopade. To je tisto, kar podarja visoka predstavnica in je enako temu, kar je že povedala prejšnji mesec na plenarnem zasedanju. Gre za krepitev mednarodnega pritiska ob hkratni krepitvi diplomatskih prizadevanj, vključno s pozivom za ukrepanje Varnostnega sveta Združenih narodov ter dogovore z Rusijo in Kitajsko. Lady Ashton je sodelovala tudi v akcijski skupini v Ženevi, eh, ki je imela v soboto poseben sestanek s Kofijem Ananom. Združeni narodi eh, sodelujo tudi z Ligo arabskih držav, s Kitajsko, Rusijo, Evropsko unijo, Rusijo in bili so prisotni tudi predstavniki Iraka, predstavniki Iraka, Kuvajta. Dogovorili so se o osnovnih smernicah za prehodno obdobje, ki ga bo vodila sama Sirija ob vzpostavitvi prehodne eh, vlade, ki bo imela vsa potrebna pooblastila. Tako, tak vladni organ bo sestavljen na podlagi dogovora obstoječih oblasti in upornikov. Eh, poleg tega smo izrazili celovito podporo načrtu Kofije Nana in njegovim prizadevanjem. Opazovalna misija v Siriji je zelo aktivna in spremlja pozorno dogajanje na terenu. Akcijska skupina je tudi proti nadaljni militarizaciji in stopnjevanju spopadov. sedaj obstaja možnost za prehodno eh, vlado, ki jo bo sestavila Sirija sama in gospoda Kofi Anana spodbujamo pri njegovih tovrstnih prizadevanjih. Evropska unija je predana temu, da na vsak način pomaga vsem tem prizadevanjem akcijska skupina v Ženevi, se bo sestala sirijsko skupino v petek v Parizu. Pri teh prizadevanjih sodeluje več kot 100 držav in upamo, da bo akcijska skupina na tem sestanku lahko zagotovila tesnejše sodelovanje s sirijsko skupino v prizadevanjih za vzpostavitev prehodnega obdobja. Upamo seveda, da bo sirijska vlada predstavila ustreznega sogovornika, vključno s predstavniki opozicije, namreč potrebujemo močnega partnerja za nadaljna pogajanja o politični rešitvi, to pa je težko doseči. Predvsem je težko doseči, da bi tem pogajanjem prisostoval tudi ustrezni predstavnik opozicije. Evropska unija je doslej že veliko storila in poskušala zediniti različna stališča sodelujočih skupin, ki sodelujejo v procesu tako tistih v Siriji, kot tistih zunaj Sirije. Na pobudo visoke predstavnice in podpredsednice komisije Lady Ashton se je Evropska unija sestala tudi eh, s predstavniki različnih eh, skupin. Eh, govorili smo tudi o organizaciji dogovora med različnimi sirijskimi skupinami o tranzicijskih vprašanjih. Sestanki so potekali v tednu od 23. do 24. junija, imeli smo nekaj eh, stikov tudi z drugimi predstavniki in podarili smo pred tem potrebo po demokratizaciji, po ustreznem zastopanju manjšin in podali vsa načela, ki smo jih v Evropskem parlamentu že večkrat predstavili. Predvsem smo podarili uh, vključenost in spoštovanje manjšin kot bistvena elementa. Poleg tega bo sredi julija potekal tudi tematski seminar v Kajru. S tem naj bi pomagali političnemu procesu, ki bi vključeval tudi predstavnike opozicije tekom vsega tega procesa si Evropska unija prizadeva za ustrezen dialog s Sirijo in za učinkovite ukrepe. Prav tako zdržujemo stike z varnostnim svetom Združenih narodov ter zahtevamo učinkovitejše ukrepe za izvajanje večjega političnega pritiska. Prav tako je treba storiti vse, da se prenehajo nasilni spopadi, ki so povsem nespremljivi. Vsi, ki pa so odgovorni za zločine, ki so se zgodili v tem obdobju, bodo tudi morali biti poklicani na odgovornost. Odziv Evropske unije ni omejen zgolj na diplomacijo, temveč se bomo še nadalje trudili ukrepati tudi s pomočjo konkretnih sankcij, proti sirijskemu režimu, tako da bi mu onemogočili dostopanje do virov za izvajanje pritiska na sirijsko ljudstvo. 25. junija so se zunanji ministri zedinili o svežnju sankcij, Nekatere se bodo nadaljevale na podlagi tiste, ki so bile dogovorjene v letu 2011. Sedaj pa moramo zagotoviti dosledno izvajanje dogovorjenega. Eh, pomembno je dogovoriti se tudi o pomoči, ki je bila zaenkrat ustavljena v določenih primerjih. Zagotoviti pa bo treba tudi večje sodelovanje humanitarnih organizacij organizaciji. 8. junija se Evropska unija dogovorila tudi o posebnem ukrepu vrednosti 23 milijonov za pomoč sirijskim beguncem v sosednjih državah ter v območjih, ki so bila prizadeta zaradi hudega navala sirijskih beguncev. Humanitarna pomoč je še nadalje v srčiki prizadevanj Evropske unije, še nadalje pa Eh, spremljamo razvoj dogodkov na področju dogovorov med sirijsko vlado in združenimi narodi. Evropska unija je doslej namenila že 44,4 milijone evrov za humanitarne potrebe tako v, Sir v Siriji kot v sosednjih državah. In končno Evropska unija tudi podpira opazovalno misijo uh, in sicer v vrednosti 8,5 milijona evrov. Financirali smo tudi 25 oklepnih vozil, eh, ambulantno opremo in eh, tudi drugo opremo, ki je potrebna na tem področju. Trudimo se pa še naprej za ustrezno politično rešitev problematike. Lahko vam zagotovim, cenjene poslanke in poslanci, da si bo Evropska unija še nadalje po najboljših močeh prizadevala podpreti sirijsko ljudstvo v njihovem boju ob hkratnih prizadevanjem za olajšanje mirovnega procesa. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, gospod Mavrojanis. Sedaj sledijo govorniki v imenu političnih skupin. Prva je gospod De Kajzer.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 danes pravzaprav med skromnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo, rešitev in eh, možnost, kaj bi še lahko pravzaprav sploh storili. Govorili smo o tem na različnih forumih, v različnih krogih, ampak kaj nam sploh še preostane. Pred eh, tremi tedni eh, sem se srečala z gospodom Alabuanjem, ki je predstavnik opozicije in je bil tudi zaradi tega zaprt ko se je pojavil v Damasku na srečanju opozicijskega združenja, je bil ne mudoma zaprt. Eh, govoril mi je tudi o razmerah v zaporih, o nasilnih dejanjih in eh, rekel je, da si bo sam prizadeval do konca in da se da nikoli ne bo storil samomora. Vendar moram reči, da nikoli eh, nisem sploh imela eh, tako bujne domišlje, da bi si predstavljala vse grozote, ki se trenutno dogajajo v Siriji. Vendar vseeno obstaja nekaj upanja. Civilno prebivalstvo še vedno upa in ne smemo ga razočarati. Zato se sprašujem povsem resno, kaj sploh še lahko storimo. Med očmi imam različna poročila, eh, mednarodnih misij, eh, opazovalnice spoštovanja človekovih pravic, toliko poročil o mučenju, o kršenju človekovih pravic, o nasilnih dejanjih in ne upam si, gospod predsedujoči, niti prebrati enega dela vseh teh pričevanj, ne samo zato, ker presega namenjeni čas, temveč tudi zaradi njihove krutosti. Torej, kaj lahko storimo v zvezi z Bašarjem Asadom? Mislim, da če nič drugega, moramo zbirati še nadalje pričevanja. Hvala. Naslednja je kolegica Šake, dve minuti imate na voljo. No, eh, eh, Ža, žal mi je, kolegica, ampak povedal sem vam, da imate dve minuti. In uh, eh, štoparico smo vključili šele takrat, ko ste začeli govoriti. Sedaj, gospa Šah. Since... Hvala lepa. Šest tednov, odkar smo gledali grozljive podobe masakra na internetu, umorjeni otroci in drugi grozljivi prizori. Eh, zadeve, ki smo jih ob tem slišali, so zvenele le kot prazne fraze. In ubogo sirijsko prebivalstvo še nadalje plačuje visoko ceno za svoje mirovne proteste, s katerimi zahtevajo samo spoštovanje lastnega dostojanstva in človeških pravic. In zaradi tega ne vem, kaj še lahko storimo, ko dopuščamo, da ljudje skrvavijo zaradi mučenja, in nekako moramo pokazati sirijskemu prebivalstvu, da ga nismo in ga ne bomo pozabili. Kaj lahko storimo, da jih zaščitimo v tem trenutku? Vendar rešitve očitno niso lahke. Iščemo načine za izvajanje šestih točk načrta Kofija Anana in tudi rezolucija varnostnega sveta mora biti čimprej dokončno oblikovana. Eh, moram reči, da je tudi Turčija dobro odreagirala na jasno provokacijo strani Sirije. Eh, moram reči, da globoko sočustvujem z družinami obeh pilotov, ki sta padla kot žrtvi te provokacije. Eh, žal nam je, da moramo ukrepati tako, da ne moramo ničesar storiti proti Rusiji in drugim pomenim dejavnikom, ki ne upoštevajo trpljenja sirijskega ljudstva. Mi smo tudi zelo odgovorni za nastalo situacijo. Moramo voditi jasno preiskavo o tem, kako lahko ruske ladje sploh pridejo do Eh, sirijskih obal, naložene z orožjem in se medtem ustavijo v ciprskih lukah, popolnoma nemoteno. To preiskavo bo treba pripeljati do konca, nobenih dokončnih ugotovitev še ni bilo. Dokaj so evropske sankcije le na papirju, to ne bo nikakor pomagalo sirijskemu ljudstvu. Hvala, kolegica. Šake. Naslednja je Gospa Flotre, dve minuti. Ja, ša... Hvala lepa. Kolegice in kolegi, ki so se oglasili prej, so že zastavili pomembna vprašanja. In situacija, ki je bila opisana, je dejansko dosegla vrhunec apokaliptičnih razsežnosti, česar. Uh, nismo videli praktično še nikoli. Na stotine mrtvih je vsak teden, kaj se dogaja v raznih begunskih taboriščih, tudi vemo. In vendarle potekajo nove diplomatske pobude ki poskušajo nekako vzpostaviti osnove za iskanje prave rešitve. Upam, da je tudi sestanek v Ženevi, čeprav je bil zelo um, omejen, prispeval k oblikovanju prehodne vlade. Vidimo, da se je svetovna javnost sicer zganila. In čeprav je videti, da ukrepamo prepočasi, se mi zdi, da se zadeve le premikajo naprej, vendar zaradi tega nasilje na kraju samem ni nič manjše, ravno obratno je in eh, moramo biti jasnejši in glasnejši, da bo tudi jasnejša in močnejša vloga opazovalcev na terenu, kar bo mogoče tudi prispevalo k pospešitvi sprejemanja prehodnih rešitev. Torej, lahko govorimo o režimu Asada, lahko govorimo o stranki Bas, ampak pomembno je, da ukrenemo nekaj konkretnega. To je najpomembnejša tudi eh, predstavniki eh, sirijske opozicije v podpori Arabske lige morajo imeti večjo vlogo. Eh, vidimo, da se zadeve le premikajo, tudi stališče ruskega ministra se je nekoliko spremenilo in mislim, da mora Evropska unija še bolj pritisniti, še zlasti konec tedna v Parizu, ko bo potekal sestanek prijateljev sirijskega ljudstva. Vielen Dank. Hvala, gospa Flotre. Naslednji je gospod Van Orden. Eno minuto imate. Gospod predsedujoči, žalostno je, da se tukaj pogovarjamo o tem, kakšna je cena človeških žrtev za to, da bodo dosegli eh, demokracijo. Vsi si prizadevamo za večjo varnost v regiji. Sirija je bila žal vedno zelo blizu iranskemu režimu in je podpirala tudi terorizem v drugih državah. Hamas je le nedavno preselil svoje vodstvo iz Damaska drugam in vendarle jih Asad še vedno toplo pozdravlja in jim pomaga tudi z logistiko. Imajo veliko pristašov terorističnih organizacij, vse to pa je povezano tudi s pritiski na Izrael. In izraelske meje so vedno pod pritiskom napadov tudi iz območja Sirije. Obstajajo številni strateški interesi za večjo preglednost in stabilnost Sirije, da to ne bo več varno zatočišče za raznorodne teroriste in zato moramo pomagati temu ljudstvu v njihovi težki situaciji, ko se borijo proti Asadovemu nasilju. Danke, kolega. Hvala, kolega Van Orden. Kolega Angorakis žal ni tukaj. Naslednji je gospod Skota. Minuto in pol imate na voljo. Grazie, signor Presidente, come ho già sentito e come è stato detto, esprimo comunque la... Gospod predsedujoči, kot je povedala že večina kolegov, sem tudi sam zaskrbljen s tem, kar se dogaja v Siriji. Nobena od strani nikakor ne prevlada, ampak dejstvo je, da manjka politični pristop z nasiljem, ne bomo prišli daleč. In Evropska unija mora delovati ravno v tej smeri. Da, bojim se, da je že prišlo do balkanizacije tega problema in da gre tako za etnič, etične, etnične in verske komponente. Evropa torej dela na tem in kot kaže, dosegamo tudi neke rezultate, ampak treba je preprečiti številne nedolžne smrti. Ja, Najlepša hvala, kolega Skota. Sedaj pa gospod Brok. Se opravičujem. Se opravičujem, gospod Howard, gospod Brok ima besedo. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da spregovorim sedaj, ker sem bil na sestanku bolečne skupine. Rad bi povedal samo nekaj pripomb. Delo zunanih ministrov in tudi sklepi sveta so zelo pomembni. Tudi konferenca prijateljev Sirije je pokazala na to, koliko odpora je in to je eden večjih problemov. Ni nam treba razpravljati o tem, da Al-Assad eh, ne sme več ostati na oblasti. Bistveno je, da opozicija ni v stanju, da bi združila vse manj in odigrala močno vlogo, kajti te manjšine imajo zelo veliko problemov in strahu pred islamisti in to je eden bistvenih problemov. Gre za to, da moramo oceniti, v kolikšni meri vlogo igra tudi financiranje iz Katarja in iz Saudske Arabije. imam pa veliko občudovanja do Turčije in njihovega dela. Oni so v bližini te države. Turčija je partnerica in je tudi članica NATO in zato je resnično pozitivno, da so pokazali takšno solidarnost. Vem, da je svet tudi visoka predstavnica, da sta mnenja, da eh, mora Asad odstopiti, vendar pa, da moramo tudi poiskati rešitev, ki ne bo pripeljala do razkola celotni regiji. Zato prosim, da se temu posvetimo, da to upoštevamo in da ostanemo mi v, na Zahodu združeni in da ne izključimo tudi arabskih držav pri spremenju te odgovornosti, da pripeljemo na vljuben način do miru v tej državi in da tudi manjšine najdejo svoj prostor. Ok. Najlepša hvala, gospod Brok. Sedaj pa gospod Howitt. Eno minuto. Hvala lepa. V svoji izjavi ste dejali, da je treba eh, poklicati na odgovornost tiste, ki so odgovorni za vse te zločine. Zato sprašujem, zakaj so vaši ministri, vaš zunani minister opustili vse te točke iz zaključnih sklepov zadnjega sveta in o, niso spregovorili o sodišču proti vojnim zločinom v Siriji. Čeprav smo že večkrat slišali, Eh, iz ust eh, visoke predstavnice, da je treba spoštovati človekove pravice, ukrepati proti mučenju, pretepanju, eh, mučenju z elektrošoki, spolnimi napadi in podobno, vključno z umori, očitno ne ukrepamo dovolj, čeprav so številni očevici rekli, da je trpljenje žrtev prehudo in tudi izjave žrtev mučanja smo slišali. Zakaj ne storimo ničesar? Lepša hvala. Gospod Salvrako, si ima besedo za eno minuto. Najlepša hvala. Razvoj dogodkov v Siriji očitno vodi k naraščujočemu nasilju Asadova armada napada civiliste, vedno več je žrtev in eh, sedaj gre že za tisoče in tisoče. Čeprav si opozicija še vedno prizadeva, da bi ukrepala. Tudi situacija na meji s Turčijo je vedno resnejša, vedno več je namernih incidentov strani Sirije. Sprašujemo se pa vendarle, zakaj Turčija še vedno omogoča nekaterim eh, pristašem Asada, da se sestajajo na njenem eh, ozemlju oziroma da se umikajo na nj po potrebi. Eh, na sestanku prijateljev Sirije upam, da bo tekla beseda tudi o aktualnem stanju. Salam. Najlepša hvala, gospod Salvrakos. Besedo ima gospod Angurakis, minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolite mi naj se najprej opravičim, ker me prej ni bilo. 29. junija je svet sprejel določene sklepe v zvezi s stanjem v Siriji in dejansko je šlo tudi za razprave o tem, kakšen je vpliv Evropske unije, Združenih držav Amerike, Rusije in Kitajske v Siriji. Vendar si moramo prizadevati, da se bodo naši ukrepi okrepili. Kot vidimo, je vedno več eh, nasilnih dejanj in ne uspeva nam zaščititi civilnega prebivalstva določene države si močno prizadevajo eh, združiti moči tako z mednarodnimi organizacijami kot z humanitarnimi organizacijami. Vendar prihaja tudi do nezaželenih pojavov, ki eh, pod pretvezo solidarnosti poskušajo preprečiti konkretnejše ukrepe proti Siriji. Kot vemo, eh, smo rekli, da bomo od 1. julija izvali embargo, eh, vendar je potem spet prišel do komentarjev, da ima to lahko negativne posledice za sirijsko ljudstvo. Sprašujem se dejansko, kaj konkretnega bomo storili na tem področju. Najlepša hvala, gospod Elkadrav, za eno minuto. Hvala lepa predsedujoči kolegice in kolegi. Očitno se nasilje v Siriji ne neha, medtem ko mednarodna skupnost stoji križem rok. In eh, zato mislim, da si ne moremo čestitati za velik napredek na tem področju. Predstavniki sedanje vlade in opozicije se morajo nujno sestati, če ne pridemo do kakršne koli drugačne rešitve, ki ne bi vodila nujno v državljansko vojno. Ampak kako jih presiliti, da se bodo usedli za isto mizo? Kot je rekel tudi gospod Brok, je eden od osnovnih predpogojev za uspeh eh, nadaljni prizadevanj združenje opozicije. Šele, če bo opozicija govorila soglasno, bo mogoče sploh dogovarjati se o prihodnosti Sirije. Tisti, ki so za režim ali proti njemu, se morajo zavedati, da je edina možna pot naprej miroljubna. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Kretu. Hvala lepa. Gospod minister, situacija v Siriji je vedno hujša, ne glede na različna mednarodna prizadevanja za pogajanja za miroljubno rešitev. In še zlasti so se zadeve mednarodno zaostrile po sestrelitvi turškega letala. Hrati pa potekajo tudi masakri, pokoli, ki si jih sploh nismo znali predstavljati v tem času. Pri tem pa še vedno prihaja do pretoka novega orožja, stališča Kitajske in Rusije so nespremenjena nočejo spremeniti niti malo svojih dosedanjih odločitev in eh, s tem ne moremo veliko storiti za zaščito žrtev. Počutim in vse tiste, ki si še nadalje prizadevajo za miroljubno rešitev in pripričana sem, da je edina možna rešitev v pogajanjih. Najlepša hvala, gospa Kretu. Besedo ima gospa Romero Lopez. Za eno minuto. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eden od. Ena od točk načrta Kofija Anana je, da se vojska umakne linija demilitarizacije v tem konfliktu je smer, ki sledijo države, da bi se izognili vojni. Res je, da se moramo potruditi, da bo opozicija delovala enotno. V tem parlamentu smo sprejeli člane nacionalnega sveta in predstavili so skupno strategijo. Pomembno je, da nadaljujemo s pritiskom prepovedi obroževanja. Zanima me, kaj delajo glede tega v svetu ministrov, kakšne informacije imajo v Evropski uniji glede te prepovedi, koliko je orožja, je res, da ruske ladje uvažen prodajajo orožje, zelo težko je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 zaradi vsega, kar se dogaja v Siriji. Ključ do iskanja rešitve in preprečitve nadaljnega eh, prilivanja krvi je, da se zadeve določijo na ravni Varnostnega sveta Združenih narodov. Sedanja pad pozicija je rezultat blokad, ki jih izvata Kitajska in Rusija in videti je, da je potem pri, treba pritisniti ravno na nje. Evropska unija mora to storiti. Treba je reči Moskvi, naj stori nekaj, da prekine to prelivanje krvi. Zaenkrat naša prizadevanja še niso obrodila sadov, ruski zunani minister se samo pretvarja, da želi ukrepati. In samo močnejši mednarodni pritisk na Moskvo bo lahko učinkovito rešil to krizo. Sonik. Najlepša hvala, gospod Sonik. Besedo ima gospod Srnes. Tudi če vsakdo med nami lahko po svoje dvomi o tem, ali obstaja diplomatska ali politična rešitev za to vprašanje, si moramo vseeno prizadevati po najboljših močeh in upati na to, da se bodo sklepi iz Ženeve lahko uresničili in zato moramo storiti vse, kar lahko, se odzvati na humanitarno krizo, osvetliti vse, kar se dogaja in visoka predstavnica ima popolnoma prav v svojih prizadevanjih. Treba je tudi podpreti nevladne organizacije, ukiniti to. Uh, svetovno prestolnico mučanja in zužiti prizadevanja tako NATO kot Združenih narodov in mednarodnih eh, humanitarnih organizacij. Enostavno treba bo ukiniti veto in blokado v Združenih narodih. Najlepša hvala. Gospode Srnes, besedo ima gospod Tanak, gospod predsedujoči, sirijska opozicija. Eh, trdi, da je 15 tisoč ljudi že izgubilo življenje v tem konfliktu, ki traja skoraj leto in prav obržene vojska in obržene sile imajo vedno manj podpore. Sirijski nacionalni svet in sekularna opozicija morajo delovati enotno proti brutalni represiji režima Al-Asada konflikt se je sprevrgal v državljansko vojno. Visoka predstavnica Evropske unije mora podpreti načrt iz Ženije, Ženeve, da lahko vlada enotnosti organizira proste volitve. Načrt Alanana kaže, da bo uspešen. Tudi sam bi se rad zahvalil Turčiji za pomoč pri beguncih in seveda bi rad izražal sožalje svojcem pilota, ki je zgubil življenje v Siriji. Gre pa za tragedijo, ki jo moramo končati čim prej. In eh, strmoglavi držim v Damasko. Hvala. Tenok. Gospod Tenok, dovolite vprašanje gospoda Havita. Izvolite, gospod Havit. Najlepša hvala. Vem, da je gospod predsedujoči podal izjavo na odkrit način. Zanima pa me, zakaj se njegova vlada ni podružila drugim državam pri omembi mednarodnega kazenska sodišča, kjer bi lahko omogočili prostor za izpogajano rešitev ko vemo, da gre za kontinuirane kršitve. Zakaj Velika Britanija ni tega zahtevala? Gospod Howard, verjetno dobro veste, da tukaj ne govorim v imenu britanske vlade, gre za koalicijsko vlado in sam ne odgovarjam za dejanja zunanega ministra ali pa britanskega predsednika vlade. Zelo vesel bi bil, če bi predsedniku Al-Assadu sodili na mednarodnem sodišču. Mogoče bo to pospešilo njegov odstop, če, če pa bi vedel, da mu bojo sodili, bo mogoče še ustrajal pri svoji vladi in povzročil še več prelivanja krvi. Sam se lahko samo ugibam, seveda. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pedr. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi zastavil nadalje vprašanje glede na dramatične dogodke v Siriji. In eh, glede na zahteve za miroljubno rešitev in uveljavljanja pravic manjšin. Zanima me, kaj se dogaja glede tega, glede na prejšnjo razpravo o Siriji, kjer sem vas prosil za to, da si pogledate situacijo kristjanov v Siriji. Če pa si pogledate, kaj se je zgodilo v Homsu, vidite, da je na stotine kristjanov bilo pregnanih strani sunitev, ugrabili so jih tudi, ubili. Torej govorimo o kritični in dramatični situaciji. Upam pa, da bo Evropska unija ukrepala glede tega in pogledala, kaj se dogaja v tej državi, ne pa, da samo poslušamo pozicijo in jim verjamemo. Najlepša hvala, gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Že mesece poslušamo o prelivanju krvi in o pokolih. Človekovna pomoč je zelo pomembna in tudi koristna, vendar pa s tem situacije ne bomo rešili. Opozicija je razklana, podpirajo jo skrajni konzervativci iz Saudske Arabije in iz Katarja. Ni noben slučaj, da se je opozicija srečala pri muslimanskih bratih v, Egipti, v Egiptu. Imamo tudi krščansko skupnost, mislimo pa, da moramo pomagati se prebivalcem v Siriji. Seveda bi lahko pogledali, če bi lahko pomagali in tudi umirili situacijo z oboroženimi enotami. Najlepša hvala. Zadnja v tem sklopu je gospa Ojuland. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi pozdravila rešitev srečanja akcijske skupine za Sirijo in podprla načrt Kofija Anana. Gre za državljansko vojno, ki Eh, vpliva na celotno regijo in to ni alternativa za diplomacijo. Eh, vem, da se vsi trudimo za to, da bi izvali zadnje komunike. Vse nasilje se mora končati, da bi Sirija lahko imela prihodnost. Vse stranke se morajo dogovoriti in prevzeti odgovornost do sirijskih ljudi za to, da bi lahko resnično oblikovali tranzicijsko vlado. Zato pozivam visoka predstavnica, da ustraja pri tem, da vsi zastopniki opozicije, ne glede na izvor, etnični izvor ali pa verjuspoved, si prizadeva za to, da bi lahko resnično prišlo do tranzicije. Najprej hvala, gospa Ojland. Besedo ima gospod. Mavrojanis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko govornikov je omenilo spoštovanje pravic manjšin, še posebej verskih skupnosti in krščanskih skupnosti. mi podpiramo vse skupine, ki si prizadevajo za mir. Zelo natančno spremljamo situacijo vseh in vsake skupine posebej. Kar seveda pomeni tudi, da podpiramo krščanske skupnosti. Nobenega dvoma ni glede tega, da prihaja do kratine človekovih pravic v Siriji. Res pa je, da, Mednarodno kazensko sodišče predstavlja zelo velik dosežek mednarodne skupnosti in da vsi zelo verjamemo v njihovo delo. Res pa je, da če bi to omenili, bi potrebovali novo resolucijo v Ženevi in v New Yorku. In gre za razpravo o vprašanju priložnosti in pravega trenutka za takšno navedbo. Vsi si prizadevamo za nov zagon in izvanje misije Kofija Anana in da tudi Kitajska in Rusija podpreta novo akcijsko načrt, novo eh, skupino in nov načrt. Vsi se strinjamo glede tega, da moramo v tem trenutku, podarim v tem trenutku, preprečiti kakršnokoli kontroverzno vprašanje. Vendar pa se bomo morali vrniti na vprašanje mednarodnega kazenskega sodišča. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili tej zelo pomembni razpravi skupaj z Pierom Vimonom, generalnim sekretarjem zunanje službe. O tem bova poročala visoki predstavnici Catherine Ashton. Veselimo se nadaljne razprave o razmerah v Siriji v naslednjih tednih in mesecih kratko bomo videli, kako poteka tranzicijski proces. Poročali vam bomo o delovanju ukrepanju Evropske unije. Z vašo podporo upamo, da bo ukrepanje mednarodne skupine pripomoglo k koncu nasilja v Siriji in k demokratični in miroljubni tranziciji. Najlepša hvala Evropskemu parlamentu za vašo podporo, za vaše vprašanje in za vašo skrb. Vsi želimo prispevati k oblikovanju evropske politike kot odziv na sirijsko krizo. Pozivamo vas, da ohranite vaše zanimanje, vaš interes, da lahko vse ideje uporabimo na najboljši način. Zastavili so mi vprašanje glede moje nacionalne zmogljivosti kot predstavnik ciberske vlade glede kazni in vprašanja. Plovila Chariot. In to povem v imenu Cipra. Cipr spoštuje in izvaja embargo, ki velja za Sirijo, kot tudi druge države, kjer veljajo sankcije Želimo okrepiti sodelovanje med državami šencem za bolj učinkovito izvajanje embarga nad orožjem in tudi povdarja pripravljenost na razpravo v forumu, zato da določimo najboljše prakse. Glede je plovila Chariot, bi rad povedal naslednje. Pristaniške oblasti na Cipru so prejele zagotovila kapitana plovila in pa tudi podjetja, ki je lastnik tega plovila, da je bila končna destinacija Iškenderun v Turčiji in ne Sirija. Potem pa vsi vemo, kaj se je zgodilo. Tako pristaniška policija in tudi carinski uradniki so izdali nove okrožnike, kjer opozarjajo vse zaposlene in vsa podjetja, ki imajo podjetja glede ukrepov in sankcij do tretjih držav, še posebej do Sirije in Irana. Opozarjamo jih na pravne posledice, če bi prišlo do kršitev. Ciprske pristaniške oblasti so dale navodila svojim pravnikom, da sprožijo sodni postopek proti podjetju, ki je lastnik plovila Chariot in tudi proti kapitanu. Ciprska republika želi spoštovati evropske ukrepe in tudi sankcije varnostnega sveta glede tretjih držav. Zelo pozorni bomo, da bomo še naprej izvajali embargo za orožje Evropski uniji do Sirije in tudi drugih režimov. Želimo si konstruktivnega sodelovanja z našimi partnericami v Evropski uniji, s tem, da prihaja do izmenjave praks, izkušenj in znanja za skupno prizadevanje, da bi preprečili širjenje orožje, tehnologije in da bi spodbujali mir, varnost in stabilnost v celotni regiji. To je še toliko bolj pomembno, če upoštevamo, da je Cipr v neposredni bližini Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Naš geografski položaj kot pristaniško središče pa še toliko bolj povdarja, da spoštujemo ukrepe in sankcije varnostnega sveta. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Mavrojanis. S tem je razprava zaključena. torej dobili